Mislim, da je šlo v tem primeru tako za pripombo v zvezi s zapisnikom, kot tudi za osebno izjavo. Morda še kakšna pripomba v zvezi s zapisnikom? Če ne, potem smo zapisnik se 9. septembra sprejeli. Gospod in gospodje, še dodatne eh, podatke, informacije imam za vas. Ustrezni organi Mačarske so me obvestili, da je gospod Zoltan Bago nadomestil gospo Eniko Göri kot eh, poslanec Evropskega parlamenta in eh, z nastopa z 12. septembrom to uh, mesto. Dobrodošli, gospod Bago, v skladu s poslovnikom našega parlamenta bomo počakali, da dobimo vse ustrezne informacije v zvezi z in izjave v zvezi z gospodom Zoltanom Bagojem. Naslednje. Podpis Eh, aktov, ki smo jih sprejeli v skladu z običajnim zakonodajnim postopkom. Naj vam povem, da v skladu z 74. členom eh, našega poslovnika bomo ob eh,